to pa je izjava komisije v zvezi z nedavnimi razkritji o množičnem organiziranem vohunjenju, ki ga je izvajala Agencija ZDA za nacionalno vradnost nad, nad državljani EU, politiki in družbami ter upleteno zvezne obveščevalne službe. Najprej komisija, gospa Jurova, izvolite. Hvala lepa, gospe in gospodje. Hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim o tem vprašanju, o katerem mediji zelo veliko piše v zadnjem času. Gre za sodelovanje med eh, obvečevalnimi službami ZDA in Nemčije. Na začetku želim povedati, da je treba številne podrobnosti še potrditi. Tiskani mediji pravijo, da številna dejstva še niso znana. Naprimer, dokolikšne mere je nemška Zvezdna obveščevalna služba BND pri tem sodelovala namenoma ali ne namenoma. Koliko so sodelovali pri vohunjenju agencije ZDA nad državljani in družbami? To bi kršilo zakonodajo Nemčije. Obveščevalne službe bi morale zagotoviti nacionalno varnost. To področje je v pristojnosti držav članic, zato je izuzeto iz um, evropske zakonodaje, vključno z listino človekovih pravic Evropske unije. Kaj ti listina velja samo za države članice, kjer se uporablja zakonodaje EU. Ampak koncept nacionalne varnosti je treba tolmačiti restriktivno, če ga država članica uporablja za to, da trdi, da se evropska zakonodaja za neko področje ne uporablja. Tudi sodna praksa potrjuje, da mora država članica v takšnem primeru utemeliti zahtevo. Ni dovolj, da preprosto razglasi, da je tako. Težave v sodelovanju med obveščevalnimi službami držav članic ali med državo članico in obveščevalno službo tretje države je zadeva, ki jo mora rešiti država članica ali države članice. To je treba seveda storiti v sodelovanju z ustrezno nacionalno zakonodajo v okviru pravil in določb za temeljne svoboščine in pravice. Hvala. You, Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti gospod Foss. Hvala lepa. Der Spiegel, časopis iz Nemčije, ta teden piše, da je NSA vohunila nad podjetji v Nemčiji in drugimi podjetji v Zahodnji Evropi v sodelovanju z BND-jem. To je naslovnica, to je obvestilo v časopisu, nič več. Dejstev za enkrat še nismo dobili. O čem torej govorimo danes tukaj? Obvečevalne službe počnejo to, kar pač počnejo, Evropska obveščevalna služba prijateljsko obveščevalno službo pač podpira in z njo sodeluje. Mislim, da je dobro, da vedno znova potrjujemo, da smo proti masovnemu vohunjenju in da smo tudi proti vohunjenju na državljani politiki in podjetji. To res ni spremljivo, ampak to smo že vse ugotovili. Zato Mislim, da razprava ne prihaja ob pravem času. Mislim, da to tudi ni pravo mesto za razpravo. Komisarka je to že povedala, mi nismo pristojen organ za ta vprašanja. Evropska javnost ne sme dobiti občutka, da v Evropskem parlamentu lahko karkoli spremenimo v zvezi z obveščevalnimi službami. Te pristojnosti preprosto nimamo. Pristojnosti so na ravni držav članic. In zaenkrat še ni potrjenih dejstev, zato se mi ta razprava zdi nekako nenavadna. Govorimo samo o domnevah, usomničenih, kajti zaenkrat še ni prišlo na dan nobenih dokazov o masovnem vohunjenju, prav tako ni nobenih dokazov o vohunjenju znotraj Evrope. Gre za vohunjenje nad komunikacijami, med kriznimi območji in mislim, da je bolje, če se ukvarjamo z vprašanjem, kako bi lahko izboljšali nadzor nad obveščevalnimi službami. Hvala. Minutes, Hvala lepa, gospod Sipl, dve minuti. Tolmači ne slišimo. Hvala lepa. Gospod Fos, naj nekaj povem na začetku. To niso, bile samo, eh, to niso bila samo poročila v tisku, ne, tudi iz vaših vrst so potrdili, da je šlo za napačno ravnanje. Ampak dobro, če se vrnemo na začetku. Po razkritjih Snowdena se je izkazalo, da se spremenilo ni nič. Vohunjenje gre naprej. Parlament je v svojem poročilu kritiziral ne samo ZDA, ampak je zahteval od eh, držav članic tudi, da prenehajo z masovnim vohunjenjem in da zagotovijo boljši nadzor nad obveščevalnimi službami. Že takrat smo omenjali britanske in nemške obveščevalne službe, kajti bili so sumi, da tam vse ne teče tako, kot je treba. Seveda, vsa dejstva še niso pred nami, to je res, ampak jasno je, da gre za resen postopek. Brez vednosti kanclerke in njenega urada ter ustreznih poslancev je nekdo posredoval podatke naprej. Če to drži in če nihče drug ni za to vedel, je to resen prekršek in to očitno ni bilo pod nadzorom parlamenta. To pomeni, da stvari ne delujejo tako, kot je treba. Prava reakcija je samo, da dobro raziščemo vse skupaj in tudi urad kanclerke, mora tukaj zagotoviti ustrezno podporo in poskrbeti, da bo čim več in čim prej postalo jasno. Selektori imajo tukaj zelo pomembno vlogo. Naša obveščevalna služba je iskala za nje podatke, ki jih je želela obveščevalna služba ZDA. S tem zaključujem. Evropski parlament se mora še naprej ukvarjati s to temo. To kaže tudi nova zakonodaja v Franciji, kajti zdi se, da je to v Franciji bolj podobno Patriot Actu iz ZDA. Hvala. Hvala lepa. Za minuto gospod Krasnodebski. E, tudi kolega z. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je poskušal nekdo prej rešiti ta problem, češ, da to ni uh, nemško Eh, nemška razprava, da ne gre zgolj za prenašanje informacij eh, iz eh, Nemčije na temo politikov in drugih s politiko povezanih državljanov. Sam pa menim, da gre za celotno Evropo, ne gre zgolj za sodelovanje z NSA v številnih eh, časopisnih člankih smo lahko prebrali, da je težava služba BND, ki zbira informacije o politikih in državljanih brez demokratičnega nadzora. time is complete. Hvala lepa, predolgo ste govorili. Dobro, sedaj pa gospa Intfel, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kolikokrat smo že bili tukaj? Kolikokrat smo že govorili o nezakonitem vohunjenju nad državljani, nad politiki, nad novinarji? Kolikokrat smo govorili o nadlegovanju žvižgačev? A lahko ponovimo vse naslovnice, Belgikom in tako naprej. Gospod Foss, če ne bi govorili o ameriških obveščevalnih službah, ampak kitajskih obveščevalnih službah, a bi potem še vedno rekli, no, to pač eh, obveščevalne, službice, obveščevalne službe počno, vohunijo nad ljudmi. Ne. V Evropi imamo pravila, kdo bo zaščitil pravice naših državljanov? Kdo bo zaščitil zasebnost naših državljanov, gospod Fos? Očitno je, da ELS-u pač ni mar. Ne za zasebnost, ne za pravno državo, ne za mednarodno pravo. Državljani od vas pač ne morejo pričakovati nič. Evropska komisija pravi, v redu, to je v pristojnosti držav članic in glede tega ne moremo storiti nič. In mimo grede, sveta spet, spet ni. In, uh, no. Če obstaja kakšna institucija, ki res ni mar za nič, je to prav gotovo svet. Želela sem se izraziti nekoliko bolj sočno, ampak uh, nekdo mora to storiti. Vem, da je vse to zakonito, ampak kdaj bomo dobili odgovore? Prijateljske države to počnejo z nami, no, potem pa res ne vem, kaj neprijateljske države počnejo. Gospod Foss pravi, da dokazov ni. Ja, seveda jih ni, če pa so to obvaščevalne službe. Te službe pač delujejo v tajnosti, gospod Foss, zato pač imamo parlamentarni nadzor, gospod Foss pa sedaj ne posluša. Kakorkoli že, nadzor potrebujemo. Potrebujemo evropska pravila, ki bodo veljala za čezmejne dejavnosti obveščevalnih služb. Kaj ti? Ustati in boriti se moramo za pravice državljanov. Hvala. Hvala lepa gospa Ernst. Minuto in pol. Hvala lepa. No, že od nekdaj smo to sumili in dejansko se je izkazalo za resničnost. Vse obvečevalne službe sodelujejo z NSA. Prijatelj je dober prijatelj, to je njihovo načelo. Proti pravilom, proti zakonodaji, celo urad kanclerke je to vedel. Oni vohunijo nad evropskimi državljani, države si zatiskajo oči, no, vohunili so celo nad družbami. To je prepovedano po zakonodaji. Kaj se bo še zgodilo? Redno govorimo o tem, vedno govorimo o tem, kako američani vohunijo nad nami in tako naprej informacije tečejo do njih, vsi vemo, kakšna so dejstva. O tem smo govorili, o aferi NSA smo zelo veliko govorili. Takšna je pač resnica. To ni enkraten primer, ne gre samo za NSA. Ne, to je sistem, to je sistem masovnega vohunjanja nad ljudmi, nad podjetji, ki gre mimo vse zakonodaje, To je račun za neuspeh na tem področju. Obveščevalne službe pač počno, kar si želijo. Vlade poskušajo zadevo pomesti pod preprogo. Zanima pa me, kako dolgo bomo še to trpeli, kako dolgo bomo trpeli te goljufije. Konec s tem. Tega si ne bomo več dovolili. Hvala. Thank you. Our next speaker for one and a half minutes, Mr. Albrecht. Gospod Albrecht, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoča, kolegi in kolegice, komisija. Če so ta poročila medijev resnična, potem smo prišli v novo razsežnost tega škandala o nadzoru. Ne gre zgolj za NSA, ne gre zgolj za ZDA, gre za naše lasne obveščevalne službe, ki ne upoštevajo naših standardov, naših temeljnih pravic in uh, naših zakon, zakonov kot takšnih. Komisarka Jurova, sedaj je treba nekaj narediti, preiskati to področje. Izraz nacionalna varnost v pogodbo Evropske unije je nekdo napačno razumel. Očitno. Ko je Snowden razkril tiste informacije, je Angela Merkel dejala, da nihče ne more vohuniti med prijatelji. Bodi si ZDA niso naša prijateljica, bodi si ne jemljajo resno teh izjav. In mislim, da bi to moralo veljati za vsem predsednike držav in vlad. Komisija in parlament morata jasno pozvati države članice, da zagotovijo pravila in standarde na področju obveščevalnih služb. Zagotoviti je treba, da ne bo vohunjenja znotraj Evropske unije, ker tukaj velja listina o temeljnih pravicah in pogodba. Zavarovati moramo pravice in standarde, ki jih najdemo v teh pogodbah. Hvala. For... Najlepša hvala za eno minuto, gospod Lebreto. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Od leta 2001 naprej nemške tajne službe vohunijo za podjetji in politiki tudi francoskimi za ZDA. To je razkril Der Spiegel in to je potrdila gospa Merklova, ki pravi, da od tega zato ni uh, kriva sama, češ, da so tajne službe nepravilno organizirane. Nemčija je kršila obljube Francije in drugim državam članicam. Vsi delujejo v interesu ZDA. Nekaj treba narediti, pripraviti moramo uh, ta osnutek TTIP. Najlepša hvala, gospod Zver, za minuto in pol

Najlepša hvala, gospod Moraj, za dve minuti. Zakaj o tem govorimo? To ste vprašali. Da si bomo na jasnem. Po preiskavi o NSA, ki je bila dolga in težka, so tudi v ZDA začeli dolgo pot v smeri mednarodnih standardov. Zaščititi želijo državljane pred vohunjenjem, ki je nepotrebno. vohunjenje, kar se tiče teroristov in dejanske nacionalne varnosti, je potrebno, ampak kot je dejala komisarka, govorimo o podjetjih v Zahodnji Evropi, govorimo o potencijalnih kršitvah eh, v tem primeru nemške zakonodaje in evropske zakonodaje. O čem govorimo? Govorimo o tem, kar so zapisali v Washington Postu in Der Spiegelu, češ da gre za zelo pomembno temo. Gremo, govorimo o dveh velikih držav članicah, v Nemčiji in Franciji. Tudi sam sem pri preiskavi NSA moral govoriti o lastni državi članici in mi moramo zaščititi državljane pred kršitvami njihove zasebnosti. Govorimo o različnih obtožbah, to je res, ampak kot je dejal Washington Post in kot so dejali pri Dršpiglu, gre za zelo pomembna vprašanja kaj je treba narediti. Zagotoviti moramo, da bomo imeli v rokah nadzorne mehanizme. Na tem področju sicer nimamo pristojnosti, ampak kot smo dejali v primeru preiskave o NSA, e, moramo k temu pozvati države članice. Nič niso naredile. In to je jasen dokaz za to, da jih moramo ponovno pozvati k konkretnim ukrepom v prihodnosti. Država članica je uh, naredila napredek v tem primeru, ne zgolj novinari, in pravilno so to naredili. Tudi poslanci Evropskega parlamenta morajo to narediti, gre za evropsko zakonodajo in pravice državljanov. Hvala, gospod Weidenholzer, za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Bojim se, da se danes ne ukvarjamo zadnjič s takšno temo. Obveščevalne službe delujejo v temi in teme je marsikoga strah. V Evropi želimo zagotoviti prostor svobode, varnosti in pravice. In um, prednost pravne države je ravno v tem, da so pristojnosti policije in obveščevalnih služb jasno definirane. Nihče ne sme presegati svojih pristojnosti, zlasti ne na sistematičen način. Kaj torej potrebujemo? Potrebujemo parlamentarni nadzor, potrebujemo preiskave teh primerov v vseh državah članicah, kjer je prišlo do špioniranja in pa končno potrebujemo reformo varstva podatkov. Poleg tega potrebujemo tudi ustrezno informacijsko infrastrukturo in pa pravni okvir. Potrebujemo tudi zaščito žvižgačev, ljudi, kot je Edward Snowden, ki je pravzaprav razkril vse te primere. In pa potrebujemo sporazum o nešpioniranju. Dvostranski sporazumi očitno ne pomenijo ničesar. Vse države članice bi se morale zavezati, da ne bodo dovoljevale gospodarskega špioniranja. Uh, in pa vse sporozume, ki smo jih sklenili, eh, torej sporozum o letalskih potnikih in pa SWIFT, tudi ti bi morali biti preverjeni z tega vidika. Gospe in gospodje, svobodno družbo prepoznamo predvsem potem, da je pripravljena raziskati primere kršenja svoboščin in da teh ne skuša zakrivati. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče. En govornik je zaprosil za besedo, gospod Jakovčič. Vedno sem zelo pazljiv, ko se nekdo v parlamentu sklicuje na medije, ko dobiva informacije od medijev. Tukaj je preveliko sumov, preveliko tega je bilo povedanega. Ta razprava je smiselna, preveč je podatkov za to. In pomagati moramo nemškemu parlamentu pri nadzoru, pri preiskavi tega, kaj, kar se je dogajalo pri sodelovanju med eh, NSA-em in eh, BND-em. Mislim, da ni potrebe, da v Evropi vohunimo drug za drugim. Zaupati moramo v naše državljane, v naše institucije, zaupati moramo sami sebe, zaščititi moramo naše državljane, zaščititi moramo tudi naše gospodarstvo, zaščititi moramo ta politični sistem, v katerega verjamemo. Najlepša hvala, komisarka Jourova. Najlepša hvala za to razpravo, ki je smiselna. Dobro je, da se o tem danes pogovarjamo. Moj začetni nagovor je bil precej suh, precej skromen. Dejala sem zgolj, da nimamo dovolj eh, dokazov, dovolj informacij, imamo zgolj poročila medijev. Sama sem pravnica in zame je vedno nujno odločitve sprejemati na osnovi dejstev. Govorila sem tudi o pomankanju ustreznih evropskih pristojnosti, ker je to v pristojnosti držav članic. Vseeno pa vam eh, moram povedati, da sem, ko sem slišala informacije o tem eh, novem škandalu, o zlorabi podatkov NSA, takoj začela raziskovati to temo. Veste, da smo sedaj v zelo težki fazi pogajanj z ameriškimi organi o sistemu varnega pristana. Pogajamo se o izjemah, na podlagi katerih lahko ameriške obveščevalne službe uporabijo podatke evropskih eh, državljanov ali pa pravnih oseb, ki potujejo v ZDA. To brez doma ne bo olajšalo pogajanj, ravno obratno. Ne vem, če bomo dosegli neko šibko mero zaupanja, ampak brez dvoma so se razmere zaradi teh novic sedaj spremenile v pogajanjih smo zelo zahtevni, želimo, da američani spoštujejo vsa pravila in pristojnosti, ki veljajo tudi za njih. Potrebujemo jasna zagotovila strani ameriških oblasti, da bodo pravila spoštovana, da jih bodo vsi upoštevali. Ena stvar so seveda pravila, črno na belem, nekaj popolnoma drugega pa je izvajanje in spoštovanje teh pravil. Ta pogajanja so zelo zahtevna, kot sem dejala, in eh, v naslednjih tednih bomo vanje vložili veliko energije. Do konca želimo priti do konca eh, maja, priti želimo do eh, svežnja pravil, ki bodo veljala za dogovor o varnem pristanu želela sem vas obvestiti, da so pogajanja še vedno v teku, obenem pa teče tudi postopek sprejemanja uredbe o varstu podatkov, verjetno bo to obravnaval svet na junijskem zasedanju, govorili bodo o splošnem pristopu, pa tudi o direktivi o policiji. Toliko. Eh, da dobite nekaj svežih informacij z eh, področja varsta podatkov. Hvala. Hvala, gospa komisarka, hvala, kolegi in kolegice. Razprava je končana, sedaj pa smo pri naslednji točki. Komisarja se bosta zamenjala, komisarju Hilo bomo dali nekaj trenutkov, da zasede svoje mesto. Kolegi in kolegice, nadaljevali bomo z razpravo, besedo želim predati naši poročevalki, gospe.